prvem redu pa je Severna Koreja. Besedo najprej dobijo poročevalci. Prvi gospod Davor Škrlec, dve minuti. To, kar počnete, je popolna kršitev pravil približno 40-45 eh, od 751 poslancev nas je tu. In me lahko prosim, lepo gospod predsedujoči, razsvetlite, zakaj tisti, ki se potrudimo in ostanemo tu popovdne, zakaj ne dobimo besede v postopku proste razprave. In če se iz kakršnega koli razloga pač že odločite, da nam besede ne date, se vam ne zdi, da bi bila neka minimalna raven kolegijalnosti ta, da nam vsaj vnaprej poveste, kakšen postopek ste predvideli in ali nam boste dali besedo ali pač ne, po kakšnem načelu se tu ravnate. Gospod poslanka, mislim, da sem ravno jaz eden tistih predsedujočih, ki vam praktično vedno da besedo, tako da ne vem, zakaj se pritežujete. Večkrat ste že dobili besedo, če pa nisem videl vašega imena na seznamu, se vam pa zato opravičujem. Tu ne gre za nobeno, za nobeno uh, zlo voljo na moji strani, tako da se vam opravičujem za to. Torej, besedo dobi gospod Davor Škrlec, dve minuti. Gospodin Škrlec. Go gospod eh, predsedujoči. Predsedujoči gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospod Škrleca ni v dvorani. Gospoda Škrleca ni v dvorani. Žal ga ni tu. Ja, hvala lepa za to eh, res pomembno informacijo, to je kar koristno vedeti. Naslednja je gospa Izabela Adinolfi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se upravičujem v imenu našega avtorja, ki ni mogel biti prisoten. Torej, jedrska bomba. Ne moremo drugega kot da obsodimo provokacijo z jedrskim testom pred eh, nekaj tedni, ampak dejstvo je, da če želimo biti verodostojni, moramo tudi mi prekiniti kakršno koli trgovino z državami v vojni. Le z dobrim zgledom smo lahko tudi sami verodostojni. Nedavna novica, da so se ZDA odločile, da se bodo lotile programa posodobitve jedrskega orožja, to je program, o katerem se deluje tudi Italija, eh, kajti dejansko je 70 jedrskih bomb v Avijanu in Gediju, gre za novo generacijo jedrskih eh, bomb, ki uničujejo tudi podzemlje. No, dejstvo je, da bi morali imeti enako odnos, kot ga imamo do Pjongjanga v tem vprašanju tudi do ZDA in njihovih partnerskih držav. Hvala lepa, gospod eh, Nerčtive. Minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Govorim kot eh, predsednik delegacije za Korejski polotok in težkega srca danes govorim o tem, kar se dogaja na, v Severni Koreji. Izredno užaloščen sem zaradi dejstva, da je severnokorejski režim eh, zopet upravil preizkus eh, za eksplozijo jedrske bombe in to v času, ko se Evropski parlament in naša delegacija izredno trudimo, da bi vendarle zgradili neke odnose med jugom in severom in sicer do te mere, da sta nas obe strani pozvali naj mi spišemo mirovno pogodbo, ki je še vedno ni med severom in jugom. Edino, kar obstaja, je prekinitev ognja, ki so jo obe strani podpisali pred 60 leti. In celoten konstrukt Republika Koreje in eh, Demokratične Republike Koreje temelji na prekinitvi ognja. Prekinitev ognja je, po mojem mnenju, zgolj prekinitev oboroženega spopada, ne pa mirovna pogodba, torej s pomočjo ZDA, Kitajske, Rusije in vseh ostalih partnerjev, da bi pisali mirovno pogodbo in eh, to tudi počnemo. In eh, naše odnose s Severno Korejo moramo ohranjati, čeprav se igrajo zelo nevarno igro, ki dejansko nima nobene dodane vrednosti, ne za njih, ne za globalni mir. Ne morejo graditi gospodarske strukture, če razvijajo zgolj jedrsko orožje, ljudje pa so lačni in njihovo gospodarstvo ostaja eno najmanj razvitih v svetu. Torej, vrata morajo ostati odprta. Gospod Deva, spremete modri karton gospe Grapini? Da, da. Hvala. Gospa Grapini, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Deva, eh, veste, da sta bila skupaj v delegaciji, ki je odpotovala v Korejo. In eh, res je, poskušali smo prispevati k spravi med obima Korejama, ampak povejte mi tole, po vaših izkušnjah, menite, da mi, Evropska unija, lahko kakorkoli vplivamo na postopek eh, sprave med Severno in Južno Korejo? Eh, govorila sem z južnokorejskim ministrom za spravo in ni se mi zdelo, da ima ravno dosleden program. Hvala lepa za vaše vprašanje. Če pogledamo vse upletene v to tematiko, smo mi, ko rečem mi, imam v mislih Evropsko unijo, smo mi edini, ki tu nimajo nekih prikritih interesov. Mi smo edini tisti, ki nimamo nekih skritih ciljev. Edino, kar mi hočemo, je mir. Pika. Edino, kar hočemo, je sprava. Pika enkrat, ko bo to jasno, eh, kitajski, japonski, severni, južni Koreji in ZDA, ko bo to jasno, takrat bomo lahko uspeli pri doseganju nekega napredka. Tako da tu smo res v svoj vrstnem položaju. Hvala lepa, gospod Kristjan Dan, preta dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta eh, razprava o Severni Koreji je izrednega pomena in to iz več razlogov. Kot prvo, ta mm, sodi v kontekst obsodbe jedrskih poskusov, ki jih izvaja Severna eh, Koreja. To je v neskladju z eh, vsemi resolucijami Varnostnega sveta OZN in prav tako povzroča resno grožnjo miru na Korejskem polotoku. Letos je bil korejski kandidat za sah, nagrado Saharova, eh, prečestiti Jun, žal ni bil imenovan zaradi pomankanja podpore. Če bi lahko severnokorejskemu zagovorniku človekovih pravic podelili nagrado Zoharova, bi to pomenilo velik korak naprej. V preteklosti nam je uspelo ravno z nagrado Zoharova okrepiti razpravo o človekovih pravicah in tudi o tem, da se civilna družba bolj angažira. To pravim zato, da spomnim kolege, da to vrstno spodbudo damo morda letos. Nikoli še nihče iz Severne Koreje ni bil niti uradni kandidat za nagrado Saharova. In to je absurdno, kajte gre za eno zadnjih totalitarnih držav na svetu, To nagrado smo podeljevali že marsikateremu pomembnemu človeku in tudi v Severni Koreji bi to morali storiti. Končni čas je, da Evropski parlament poda jasno sporočilo Severni Koreji in da to ostane tudi prioriteta naše zunanje politike. Zato pozivamo gospod Mogherini, da še naprej spremlja razmere v tej državi in da vse čas vrši pritisk na režim. Ne želim se pridružiti pesimizmu, kar zadeva sposobnost sprememb v tej državi. Severno-korejsko prebivalstvo si zasluži stalno angažiranost z naše strani, kajti režim v Pjongjangu ne bo ničesar storil na lasno pobudo, na mednarodni skupnosti je, da izkoristi priložnost in da se odzovemo na kar se da trajnosten način. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Šake, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Budikova bomba, ki jo je seveda prej preskusila januarja, je naletela na obsodbe OZN in eh, seveda tudi varnostnega sveta. Gre za neposredno grožnjo stabilnosti in miru na Korejskem polotoku. Vse nadaljne provokacije moramo z vsako ceno preprečiti s tem, da prepovemo eh, programe jedrskih in balističnih izstrelkov prav tako je potrebno zaključiti takšne provokacije tudi z nadaljevanjem pogovorov v kontekstu šesterice. Tudi humanitarne razmere so zelo težke. Ljudje so podvrženi sistematičnim represalijam in preiskovalni odbor je ugotovil, da prihaja tudi do zločinov proti človeštvu. Potrebujemo bolj konkretne mednarodne ukrepe, da se konča z nekaznovanostjo in da se storilce privede pred roko pravice. Prav tako potrebujemo bolj ciljno usmerjene sankcije. Mednarodna skupnost mora prepričati kitajsko vlado, naj ta uporabi svoj ekonomski in politični vpliv eh, za to, da Severna Koreja uh, naredi korak nazaj in da tudi začne sprejemati uh, begunce iz Severne Koreje. Kitajska namreč. Hvala lepa. Besedo dobi poslanec Helmut Scholz. Dve minuti. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, v svetu so določeni konflikti, določeni dogodki, kjer se človek vpraša, zakaj političnemu razumu svetovne skupnosti vendarle ne uspe najti rešitve. Konflikt na Korejskem polotoku tudi sodi se. Poznamo, eh, odkot izhaja, vemo, kakšna je retorika, poznamo vse rituale. Eh, v skladu s katerimi se ta konflikt izvaja. To, eh, stal, ta stalni sem ter tja eh, se nadaljuje. In vse skupaj nas eh, spominja na trenutke, ko je konfrontacija med Zahodnim in Vzhodnim blokom prišla do svoje skrajne meje, vse skupaj pa je bilo v nekakšnem ravnovesju. Vojna ni bila nikoli realna opcija, vedno pa retorična in točno takšne so razmere tudi danes v eh, Koreji. Tudi po obsodbi vrednim poskusom z jedrskim eh, orožjem gre seveda za destabilizacijsko delovanje, ampak brez eh, nekih resnih posledic. Tudi varnostni svet je marta 2014 prav tako že pripravil temelje za sankcije v primeru nadaljnih jedrskih poskusov. Ali je Severna Koreja tako zelo izpadla iz konteksta sedanjega časa, da bo, dejal, da bo dejansko sesula sama vase. Dejstvo je, da Severna Koreja nikakor ni izključena iz mednarodnih. Tako, konec konca se še veliko aplikacij za iPhone proizvaja ravno v Severni Koreji tam, kjer se politična moč deduje, demokracije ni. Tam, kjer eh, se delo izvaja prisilno, eh, tam legitimnosti oblasti ne more biti. Dokler pa naše resolucije ne bodo ponudile politične rešitev, potem bodo to zgolj ugotovitve. Menim, da moramo razviti ustrežne smernice, ki so tudi izpostavljene tu v naši resoluciji in ki bodo razvile novo, nov nabor ukrepov in smerenj za naše odnose z Ljudsko republiko Korejo. Hvala lepa, gospod Panceri. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odločno obsojamo jedrski poskus, ki ga je izvedla Severna Koreja januarja letos in zahtevamo, da severno-korejska vlada ponovno podpiše sporazum o neširjenju jerskega orožja, kateremu se je odpovedal leta 2003. Skrbi nas tudi stanje človekovih pravic v tej državi. Vlada Severne Koreje namreč nima nekakršne politične opozicije, pravosodni sistem je podvržen oblasti, prav tako prihaja do številnih obsodb Mm, na smrtno kazen. In eh, Severna Koreja bi tudi za drugih zlorab morala odgovarjati pred eh, mednarodnim kazenskim sodiščem. Pomembno je, da se pozove k odpravi smrtne eh, kazni, da se omogoči državljanom, da svobodno potujejo, da se izpusti tudi politične zapornike in da se na ta način tudi pomaga pri razrešitvi prehranske krize. Eh, in da država končno sprejme tudi humanitarno pomoč v hrani. Hvala lepa gospod Panceri v imenu skupine ELS, gospa Mihajla Šojdrova. Minuta in pol, izvolite. Hvala lepa gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, razmere v Severni Koreji so izredno resne. Sama sem osebno obiskala v Severno Korejo pred desetimi leti kot sestavni del eh, misije češkega parlamenta in iz prve roke sem občutila ta avtoritarni režim, ki laže svojim državljanom in se zapira pred svetom. Žal, po podatkih dokumenta OZN iz leta 2014 se v teh desetih letih ni nič spremenilo. Ljudje v Severni Koreji še vedno trpijo, nimajo dovolj hrane, njihova vlada pa financira razvoj jedrskega orožja. Eh, in eh, financirajo varnostne službe, da vohunijo za lastnimi državljani. Vse organizacije, ki si prizdevajo za razorožitev in za razcvet civilne eh, družbe, se blokirajo. In to je škoda, kaj ti gre za državo, ki je zelo lepa in ki bi lahko bila zelo razvita, tako kot Južna Koreja. Ne, dejstvo je, da morajo rešitve priti iz od strani avtoritarnega severnokorejskega mm, režima. Parlament eh, zelo dobro razume razmere v tej državi. Konec koncev naša resolucija določa, da naj komisija uporabi svoje strokovno znanje pri oblikovanju prihodnih strategij za Južno mm, Korejo ki ima tudi veliko strokovnega znanja na tem področju. Torej, glede na še vedno zaprte meje, mislim, da moramo ukrepati. Hvala lepa. V imenu skupine SD, gospod Andi Kristeja, ena minuta. Hvala lepa. Jedrsko, kemično, biološko orožje in širjenje letega predstavljajo nevarno za mednarodni mir in stabilnost, zato tudi odločno obsojam poskus eh, Severne Koreje eh, v začetku tega meseca, saj gre za jasno kršitev režima neširjenja jedrskega orožja in pa tudi resolucije Varnostnega sveta. Pomembno je, da se odpravijo vse aktivnosti na področju balističnih izstrelkov in da se popolnoma opustijo programi jedrskega orožja. Severnokorejske oblasti pa morajo obenem tudi izpolniti obveznosti, ki so jih prevzeli nase, da bodo humanitarnim organizacijam in pa posebnim poročevalcem OZN za človekove pravice omogočili dostop do svojega ozemlja. Potrebno je ohraniti odprte komunikacijske kanale s Severno Korejo, prav tako je treba ohraniti programe humanitarne pomoči. Severnokorejske oblasti morajo omogočiti dostop vsem državljanom do hrane in do humanitarnih eh, proizvodov. Hvala lepa. Uh, um, sorry, suspend, uh... Hvala. Za trenutek bom prekinil zasedanje. Dve minuti, prosim. oprostite v imenu skupine ekr dobi besedo gospod demes maker uh, hvala predsedujoči upam da se bolje počutite severna koreja je pred dvema tednoma prestrašila svet s svojo vodikovo bombo. Kaj se dogaja v glavi Kim Jonga Una? Edino objektivno poročilo, ki ga dobimo, kaže, da so ljudje tam praktično zasužnjeni. Nihče nima svobode do svobodnega mnenja vsaka politična opozicija eh, naleti na zatrtje, veliko je prisilnega dela, eh, brutalnosti in tako naprej. Poskus eh, so izvedli tudi Kitajci, sosedi iz Severne Koreje, ampak zato niso potem nič rekli, prav tako ne Rusi. Vendar Evropska unija ne more ostati tiho. Mi imamo odgovornost do lačnih otrok in uh, do tisočev uh, Korejcev brez prihodnosti. Hvala. Gospodita Čarancova v imenu skupine Alde, izvolite. Hvala. Severna Koreja je tista nujna zadeva, ki se nikoli ne konča. Vsak mesec pride novo poročilo o uh, novi osebi, ki je uh, neupravičeno zaprta. veliko severnih Korejcev umira zaradi lakote, krepi pa se njihov vojaški aparat. Gre za kafkovsko eh, državo, ampak to je eh, veliko eh, preveč milo rečeno. Pred dvema tednoma je prišlo do jedrskega poskusa in izgleda, kot bi zdravili mačka mi eh, lahko karkoli rečemo režimu, pa eh, eh, nič ne dosežemo. Kitajsko bi morali pozvati, da ukrepa. Severna Koreja mm, zapravlja svoje naravne vire. Konec je hladne vojne. In res bi nam morala pomagati Kitajska. Samo enotna Koreja v miru lahko zagotovi mir v uh, severovzhodni Aziji. Hvala. Jonathan Arnott v imenu skupine IFDD. Izvolite. Kot večina ljudskih republik eh, in demokratičnih ljudskih republik eh, Koreja ni ne ljudska, ne demokratična republika. Je skorumpirana do svojega bistva vsake štiri ure nekoga ubijejo, eh, veliko je podhranjenosti, lakote in eh, režim je brutalen do disidentov. Samo pred nekaj meseci je eh, laboristični kancler v senci razpravljal o tem, govora je bilo tudi o odnosih s Kitajsko. Mislim, da bi morali povisiti glavo v sramu, da se eh, je to dogajalo tudi v britanskem parlamentu. Vse moramo narediti za to, da eh, se pomaga eh, Severni Koreji, tako kot želimo narediti vse, da bi zatrli ISIS. Nikola Bay, Gospod Nikolaj B. V tretjem odstavku resolucije pravite, da želite najti diplomatsko rešitev s Pyongyangom, ampak v naslednjih eh, odstavkih pa zahtevate dodatne sankcije, čeprav je Severna Koreja že najbolj izolirana država na svetu. Mislim, da na take provokacije ne moremo odgovoriti z novimi sankcijami, kajti samo povečali bomo paranojo režima. Mi smo v paranoji in eh, moramo priznati tudi eh, hinavskost eh, evropskih režimov v zvezi s Severno Korejo. Orožje za množično uničevanje, ki naj bi ga eh, pripravljal Saddam Hussein, je služilo za izgovor za napad na Irak. Gospa Mogherini sicer ima določene diplomatske sposobnosti, ampak posredovanje Evropske unije pogosto samo poslabša zadeve. Kitajska je tradicionalna partnerica eh, in soseda Severne Koreje in bi lahko zagotovila rešitev na tem področju. Hvala. Doru Klaudjan Fronzulica. Hvala, gospod Fronzulika je naslednji. Hvala predsedujoči, dragi kolegi in kolegice, gospod komisar. Zelo podpiram to resolucijo, ki obsoja eh, jedrski test uh, Severne Koreje, ki je bil izveden 6. januarja 2016. To je še en uh, jedrski preizkus te države, ki je spet ogrozil mednarodno varnost in mir. Ta jedrski uh, test je tudi kršil resolucijo Združenih narodov, ko gre za jedrske poskuse. Uh, imamo pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in eh, če se ta ne spoštuje, se povečajo napetosti. Severna Koreja ima povsem eh, revno prebivalstvo. Morala bi se vrniti k šestranskim pogovorom brez predpogojev. Mi pa bi morali zasledovati ta dosje glede eh, jedrskega orožja v Severni Koreji. Eh, želim si in pozivam k krepitvi eh, resolucije Združenih narodov in želim, da se Koreja bolj vključi z mednarodno skupnostjo za rešitev tega vprašanja. Hvala. Zdaj pa postopek Catch the Eye. Gospod Pospišil. Ja se chci také připojit eh, k podpoře té... Gospod predsedujúči, sam sem tudi podporu ta osnutek rezolucije. Omenjeno je, da Severna Koreja verjetno najbolj na svetu zatira človekove pravice, je komunistično diktatorstvo in na sto tisoče ljudi tam trpi v taboriščih. Več kot 50 odstotkov prebivalstva umira zaradi lakote. In na žalost druge države ne morejo pomagati. Zato se mi zdi odlično, da smo danes oziroma bomo sprejeli to resolucijo. Pomembno pri naši resoluciji pa je tudi to, da Kitajsko pozivamo naj nam pomaga pritisniti na Severno Korejo. Kitajska je edina država, ki sploh ima kakršenkoli vpliv in avtoriteto v odnosu do režima v Severni Koreji. Kitajska bi lahko bila zato ključni akter pri spremembah režima v Severni Koreji. Mogoče bi režim tako eh, začel spoštovati vsaj najbolj temeljne človekove pravice. Gospod Kaputo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Severna Koreja je med najbolj osamljeni drža osamljenimi državami tudi zaradi um, jedrskih poskusov z vodikovo bom bombo. Um, um, Prelahko je, če uh, to ravnanje eh, Severne Koreje um, eh, ocenjujemo samo kot neki um, lažji spopadi, ampak gre za hudo stvar in treba je sprejeti predvsem tudi nove ukrepe na ravni Združenih narodov proti Severni Koreji. Severna Koreja ne sme izvajati provokativnih ukrepov in mora spoštovati mednarodne obveznosti. Mednarodna skupnost mora sprejeti konkretne ukrepe, da se ta situacija preneha. Predvsem eh, Kitajska mora eh, bolj uporabiti možnost vplivanja na Severno Korejo, tako da se situacija ne bo še bolj zaostrila. Moramo delati skupaj, da bomo zagotovili mir na zemlji. Ah, ah, <clears throat> Severna Koreja ima lahko samo eno rešitev in sicer to rešitev lahko najdemo prek večstranskega sistema. Eh, ne more pomagati samo Evropska unija ali samo ZDA eh, skupaj z Japonsko ali Južno Korejo. Treba je vključiti vse države, ki lahko pozitivno prispeva k reševanju situacije v Severni Koreji, predvsem sta to Kitajska in Rusija. V preteklosti sta bili to glavni zaveznici Severne Koreje. Če bomo ignorirali te dve državi, nam to ne bo pomagalo rešiti problema. Lahko bi vodilo celo v zaustritev situacije. Mm, program orožja Severne Koreje ne more biti rešen samo z besedami, ampak potrebujemo konkretne ukrepe. Hvala, gospod Šteti, naj naslednji. Děkuji za slovo, pane predsedající. Hvala za besedo. Gospe in gospodje rad bi poudaril to, da v Severni Koreji eh, človekove pravice krši komunistični režim. Eh, to je režim, ki ne ogroža samo Peninskega polotoka, ampak eh, tudi prihodnost demokracije v svetu, tudi v Evropski uniji. Želim vas posvariti, da komunisti želijo spet internacionalizirati. Eh, komunistični režim. Eh, na Češkem eh, v Bohemiji in Moraviji se to že dogaja. Želijo ustvariti mednarodni komunistični, eh, mednarodno komunistično gibanje. In komunisti iz Severne Koreje so njihovi zavezniki. Pogosto se tudi udeležujejo njihovih zasedanj v Pragi. Hvala, gospod Radoš. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, Severna Koreja je država, ki je podpisala največ eh, veliko sporazumov o človekovih pravicah, ki pa jih redno krši. Zato je pozivanje k spoštovanju resolucij Združenih narodov oziroma varnostnega sveta in tudi naši pozivi, da spoštuje mednarodni pravni red, to ne bo pomagalo. Žal tudi ne bo pomagalo, da Eh, pozovemo Kitajsko, da to stori, kajti Kitajska bo ravnala v skladu s svojimi interesi, ne pa z našimi pozivi. Edino, edini pravi način je usklajena diplomatska akcija. Do tega pa ne pride, kajti sosedne države Severne Koreje se težko dogovorijo glede tega. Ampak jaz kljub temu podpiram to resolucijo in pozivam Evropski parlament, parlament in komisijo, da spremlja položaj človekovih pravic v Severni Koreji in tudi uh, ogrožanje um, miru na svetu strani Severne Koreje. Gospa Kristina Morvaj, izvolite. Eh. Hvala, gospod podpredsednik. Upam, da se boste kmalo pozdravili. Zdaj pa se obračam na komisarja. Četrta točka v tem poročilu govori o Evropskem parlamentu, ki poziva mednarodno skupnost naj ukrepa. Ukrepati bi moralo zato, da se konča nekaznovanost tega komunističnega diktatorstva in eh, da bi ta režim tudi odgovarjal za eh, kršitve pravic. Gospod komisar, Ali se pravilno spomnim ali ne? Veliko nekdanjih komunističnih eh, držav je tudi v Evropski uniji. Eh, po pridružitvenih eh, pogovorjih po letu 1989 ali je Evropska unija pozvala države ki so se potegovali za članstvo, naj eh, sodijo eh, komunističnim diktatorjem in pa tistim, ki so bili odgovorni za kršitve pravic. Ali se eh, spomnim pravilno ali ne, ali spet imamo tukaj dvojna merila. Ja, tanan dejt. Gospod Pajt. Hvala. Načeloma bi lahko uh, pod točko človekove pravice v Koreji govorili vedno ampak eh, problem je res zelo zapleten. Še posebej za ljudi v Severni Koreji, pa tudi zato, ker eh, grožna, ki izhaja iz Severne Koreje, postaja vse bolj prisotna tudi v drugih eh, državah, vse bolj se počutijo ogrožene. V zgodovini smo. Eh, ignorirali številne probleme. Če bi se umešali pravočasno, bi se lahko izognili številnim težavam. In mislim, da je Severna Koreja tudi tak primer. O njej govorimo, ampak eh, veliko držav, ki bi lahko izvajali pritisk, eh, tega ne počnejo. Mislim tukaj predvsem na Kitajsko in Rusijo. Tudi Evropska unija se mora naučiti nekaj iz preteklih napak. ne bi smeli dopustiti, da se situacija še poslabša, kajti še teže bo potem urejati posledice. Hvala lepa. V imenu Evropske komisije pa zdaj besedo dajem komisarju Nevenu Mimici. Izvolite. You, Hvala gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Evropska unija spremlja z veliko zaskrbljenostjo hude kršitve človekovih pravic v Ljudski demokratični republiki Koreji in eh, tudi poročilo Združenih narodov leta 2014 govori o tem. Eh, moramo hitro zagotoviti strukturne spremembe v Severni Koreji to je moralni in tudi zakonski imperativ in tudi praktično je to nujno, kajti eh, sedanja situacija je vir dolgoletni nestabilnosti. Eh, preiskovalna komisija Združenih narodov ugotavlja tudi, da je prišlo do kršitev eh, proti človečnosti. Eh, In zato naj bi varnostni svet Eh, posredoval zadevo Severne Koreje mednarodnemu kazenskemu sodišču. Evropska unija je bila in ostaja uh, Eh, med prvimi, ki eh, kritizirajo to situacijo in tudi spremljajo položaj na mednarodni ravni in tudi naše delo v Združenih narodih to priča. Vendar cilj Evropske unije ni samo to, da obsojamo. Naš glavni cilj je, da dosežemo konkretne izboljšave v državi sami. In to um, je najbolj pomembno. Evropska unija že financira celo vrsto programov in projektov za um, um, zagotavljanje hranja, zdravstva in tako naprej. In to direktno pomaga nekaterim najbolj ranljivim skupinam v tej državi, predvsem tudi otrokom v ustanovah, potem uh, starejšim ljudem, ki so bolni in tudi kmetom. Evropska unija je pripravljena storiti še več in sodelovati s Severno Korejo, vendar samo če bo virodostojno in eh, resno odpravila pomankljivosti na področju človekovih pravic. Če se bo Združ... Severna Koreja odločila spoštovati človekove pravice in da bo začela sodelovati z mehanizmi Združenih narodov za človekove pravice, potem bo možno zagotoviti tudi varnost in eh, z jedrskim orožjem te varnosti nikoli ne bodo dosegli. Eh, jedrski poskusi, ki so bili izvedeni 6. januarja, pa kažejo, da še nismo na pozitivni poti in naša sposobnost sodelovanja ostaja zelo omejena. To je rezultat teh poskusov. Severna Koreja se mora osredotočiti na reforme eh, človekovih pravic in državljani. Državljanim bi to koristilo, ne pa da se, na, da se povzroča in nastaja nek um, položaj, ki v bistvu pomeni večjo nevarnost za vse. Hvala. Dobil sem sedem